2012 odbora za okolje, glasovanje pa bo tekalo danes ob 12. uri. Naslednja točka vprašanja za ustni odgovor za razpravo v zvezi z izbruhom virusa Schmalenberg. Besedo najprej dobi v svojstvu avtorja gospod Patrik Ljerik. Dve minuti. monsieur le président madame la commissaire gospod predsedujoči gospa komisarka po bolezni norih krav goveji tuberkulozi slinavki in parkljuki eh, bolezni modrikastega jezika nas je sedaj prizadel še virus Schmallenberg in v nekaj tednih se bo ta še bolj razširila v času kotitve jagnjet in telet. In zato sprašujemo, kakšne razprave potekajo znotraj komisije zaradi eh, glede preprečitve embarga na naše govejo meso, glede možnosti za zajezitev te bolezni in preprečitev njenega širjenja, glede možnosti za izplačevanje odškodnin eh, rejcem teh živali ta zdravstvena kriza pa morda sproža spet nova vprašanja o našem kmetijskem modelu, zdravstvenem modelu in trgovinskem modelu. Poleg tega je to povezano z prehransko in zdravstveno varnostjo, ki je vse bolj pod vprašajem in zato bi morali tudi o tem razmišljati znotraj eh, nove reforme SKP-ja. Najlepša hvala. Ja, Hvala, kolega Lajerik. Naslednji je kolega Nikolson, dve minuti. Uh, Hvala, predsedujoči. Nedavni izbruh virusa Schmeinberg je zelo nesrečen dogodek, še posebej za kmete, ki se bodo morali soočati s posledicami zdaj, glede na to, da prihaja sezona kotitve. Šele zdaj smo priča uničujočim učinkom tega virusa. Veliko telet in eh, jagnet, ki eh, se kotijo, so še vedno ogrožena. Zato mislim, da moramo pozvati k sorazmernemu odzivu. Zdi se, da ta virus ne povzroča nobenih eh, nevarnosti za človekovo zdravje. Zato so zdaj Rusi in v Egiptu odpravili prepoved uvoza proizvodov iz Evropske uh, unije. Kot vemo, prenos eh, tega virusa ni možno preprečiti in eh, tudi čezmejni prenos tega virusa je včasih nemogoče preprečiti. Kljub težavnemu stanju pa je nujen usklajen pristop vseh držav članic. Pomembno je, da dobimo jasno sliko stopnje razširitve tega virusa. Treba je ukrepati, da se pomiri javnost in naše trgovinske partnerje v teh državah, kar zadeva visoke standarde pri proizvodnji hrane v EU. Prizadevanja za raziskave o tem virusu in razvoj cepiva moramo podpriti, da bodo v prihodnosti kmetje širom EU lahko preprečili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 Afrike do Japonske. Gre za virus, ki je ne, eh, ki ni nevaren za ljudi, tako da enako lahko sklepamo tudi za virus Schmalberg. Pri živalih pa je ta virus zelo velika nevarnost in povzroča veliko, veliko gospodarsko škodo. Zato moramo storiti vse, gospa komisarka, da te učinke kar se da omilimo in da to bolezen izkorninimo. Za učinkovite ukrepe pa seveda potrebujemo obvezno javljanje te okužbe eh, širom EU, tako kot smo se to dogovorili že v Zvezdni republiki Nemčiji. Eh, ta virus eh, prenašajo insekti in zato je pomembno, da se živali pred temi zavaruje. Pomembno je tudi razviti ustrezno cepivo in zato pozivamo, da se stori vse, zato da se razvije ustrezno cepivo in da se na ta način eh, to cepivo tudi čim prej da na razpolago. Prav tako menimo, da je naloga komisije, da na novo obravnava vprašanje podatkov, zato da bodo ti podatki na voli in da bo možno sprejeti ustrezne ukrepe. Naloga komisije je tudi, da se trgovinske omejitve, kot je sprejela Rusija z 23. Eh, odpravijo in eh, slišim novice, da naj bi tudi Ukrajina, Egipt, Alžirija, Mehika in ZDA že eh, uvedle prve omejitve. Prej, ko bomo ukrepali, prej bomo dobili možnost za to, da se ta bolezen ne bo razširila naprej in da se eh, konec koncev lahko dejansko tudi izkorenili. Hvala lepa, kolega Des. Za dve minuti dobi besedo kolegica Reimers. Spoštovani gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Prejšnji, pre, lansko leto smo odkrili nov izbruh eh, virusa, ki povzroča deformacije in mrtvo rojene živali. Kmetije so zaradi tega utrpele veliko škodo, veliko krat so, tu je tudi ogrožen njihov obstoj. Zato moramo zagotoviti monitoring in na znanstvenih dognanjih se odločiti, če potrebujemo nove ukrepe ali ne. Zato pa potrebujemo čas in čas je ravno tisto, kar prizadetim primankuje. Potrebujemo nov sklad za živino rejcev, odkudar bi lahko črpali sredstva za pomoč kdaj bo komisija oblikovala novo strategijo za nove bolezni, da bi imeli poleg monitoringa tudi mehanizem za boj in pomoč za prizadete. Bolezen se še naprej širi. Naši trgovinski partnerji so se odzvali s prepovedjo na uvoz. Čeprav komarji prenašajo to bolezen, obstaja tudi možnost druge vrsti prenašanja in nalezljivosti. Uvožene bolezni, uvoženih bolezni bo vedno več zaradi podnebnih sprememb in zaradi vedno več ljudi, ki potuje. Potrebujemo preventivne ukrepe in tudi sklad, iz katerih bi lahko črpali pomoč za oškodovane. Najlepša hvala, gospa Rajmer, sedaj pa gospa komisarka Hedegard. Najlepša hvala. Se upravičujem, da gospoda Dalija tukaj ni danes, zato bom na mesto njega odgovorila v imenu komisije. Seveda komisija zelo natančno spremlja situacijo v zvezi z virusom Šmalenberg in koordiniramo naše ukrepanje na evropski eh, ravni. Gospa Reimers je vprašala, kako bi lahko oblikovali novo standardno strategijo in postopek za nove viruse. Mi že imamo mehanizem za odziv na nove bolezni. S tem mehanizmom lahko odkrivamo viruse in se na koordiniran način odziramo, odzovemo na nove bolezni. Naš odziv na virus H1N5 in drugi primeri so pokazali, da je komisija zmožna se hitro odzvati na takšne primere. Zato je ta dogodek priložnost za to, da še izboljšamo in izpilimo te mehanizme. Komisija bo še nadalje ukrepala, da zagotovimo, da se Evropa še boljše pripravi na takšne primere treba pa je zastaviti prioritetne akcijske načrte za komisijo, ki jih je že pripravila in pričakujemo tudi podporo držav članic Evropskega parlamenta. Virus se še naprej širi. Sedaj so ga odkrili že v osmih državah članicah, vendar pa verjetno ne bo prišlo do širjenja zunaj zimske sezone. Vzpostavili smo tudi nadzorni mehanizem, ki že poteka. Lahko vam zagotovim, da uvoz okuženih živali v Evropsko unijo ni dovoljen. Vsi veterinarski ukrepi mora biti pro, proporcionalni in trajnostni. Treba je upoštevati vse obstoječe informacije, zato da ugotovimo, če je vpliv tega virusa na živali in na meso omejen in da ne more povzročiti bolezni pri ljudeh. Komisija je prosila EFSO, da zbere epidemiološke podatke držav članic, da še naprej ocenimo posledice in vpliv bolezni in virusa na zdravje živali, na dobrobit živali in na živinorejo. EFSA bo zbrala podatke in olajšala prenos informacij in podatkov. Nimamo dovolj podatkov, zaradi tega, ker je ta virus nov, da odpravimo pomankljivosti. Komisija koordinira in finančno podpira znanstvene raziskave, da bi pridobili več podatkov, več dognanj, da bi lahko oblikovali veterinarsko politiko, kar je ključnega pomena za prihodnje ukrepe na državni ali pa na evropski ravni. Kot pri kateri koli drugi virusni bolezni, nimamo nobenih specifičnih zdravil za zdravljenje te bolezni. V tej fazi ne moremo predvideti, kdaj bi lahko dobili učinko vito cepivo proti tej bolezni. Evropski centr za preprečevanje nadzor nad bolezni, ki smo ga ustanovili decembra lani, meni, da ni verjetno, da bi ta virus povzročal bolezni pri ljudeh. Podatki, ki jih imamo, to podpirajo. Kljub temu pa ne moremo izključiti, če bi dobili nove podatke, tega primera, zato bo komisija prosila študijo o oceni vplivov in upoštevali tudi takšno tveganje. Zagotovili bomo koordinacijo javnega ukrepanja preko mehanizma za zgodne opozarjanje Evropske komisije. Gospe in gospodje, gospod predsedujoči, kljub temu odločnemu ukrepanju, je tretjina držav ali pa pripravlja strožje ukrepe povezane z virusom Šmalenberg. Komisija se strinja s tem, kar je dejal gospod Nikolson, da potrebujemo proporcionalen odziv. Mi menimo, da so ukrepe glede izvoza mesa preživkovalcev v tretje države neproporcionalni in ne temeljijo na znanstvenih dognanjih. Zato komisija tesno sodeluje s tretjimi državami, da bi preprečili in odpravili trgovinske prepovedi. Ne smemo povzročati neupravičenih izkrivljan trga znotraj našega notranjega trga in v trgovini z našimi trgovinskimi partnerji. Treba je stvari ohraniti v določeni perspektivi. Najlepša hvala, gospa Hedegard. Sedaj pa imajo besede poslanci v imenu politični skupin. Prva je gospa Delanje v imenu ljudske stranke. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zopet smo slišali od komisije, da moramo spremljati, da potrebujemo študije, nadzor. Tega ne potrebujemo, potrebujemo, potrebujemo ukrepe za naše kmete in za naše državljane, ki jih skrbi neoporečna hrana. Če si pogledamo, katere države so zaprle svoje meje za evropske proizvode, gre za države, ki so zaprle izvoz zdravih živali, nekatere pa tudi za meso. Imamo tri države članice, ki so prepovedale uvoz evropskega mesa. Kaj bo komisija konkretno storila za to, da bi odpravila omejitve? Komisija ima ekskluzivno pristojnost za ta vprašanja in meni, da ni dobro, da se dvostransko pogajamo. Dokler pa nacionalni ministri menijo, da lahko stvari hitreje premaknejo kot komisija, bodo še naprej aktivni. To pomeni, tako, da mora komisija dokazati, da to res lahko dosežete, da lahko izpost, uh, uvedete ukrepe in jih tudi izvajate da lahko preprečite trgovinske omite in da lahko zagotovite zdravje živali. Gre za živalski virus, ki se ne more prenašati na ljudi, vendar pa je treba to v vaši komisiji še jasneje zagotoviti. Najlepša hvala, gospa Delange. Sedaj pa ima besedo gospod Grote dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, najlepša hvala, da ste tukaj, da lahko razpravljate o tej pomembni zadevi. V moji državi, v Nemčiji, imamo 900 kmetij, ki so prizadete z virusom Schmalenberg. Virus se še naprej širi in obstaja velika razprava v javnosti o tem in tudi strahu. Kmetje se bojijo tudi um, izgube prihodkov in nekatere eh, bodo morali celo zapreti. Vendar pa ne moremo popolnoma izključiti da, tega, da bi virus prizadel tudi ljudi. EFSA je napovedala tudi, da bo sodelovala s Centrom za preprečevanje nadzor nad boleznimi. In da bodo ocenili tudi tveganje za javno zdravje. To se mi zdi zelo pomembno. Imamo tudi postopek za nadzor, ki ga je simulirala tudi EFSA. Osem držav članci je dosedaj prizadetih s tem virusom. Mi pa se bojimo, da bo spomladi in poleti Eh, z muhami in komarji se ta bolezen še naprej širila. Zato me zanima, katere ukrepe bo sprejela komisija za boj proti tej bolezni, ki so upete v to simulacijo ali uh, menite, da boste študijem odkrili nove ukrepe, ki bi jih lahko izvajali in če bi lahko predvidevali, kdaj bomo dobili zdravila za to bolezen in kakšne okrepe ima komisija v načrtu. Zato, da ne bo prišlo do virusa, ki bo prizadel vse 4, 27 držav članic, da se ne bo naprej širil čez meje teh osmih držav članic. Najprej hvala, gospod Grote, sedaj pa gospod Elvard, minuto in pol. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, na Irskem nimamo nobenega primera virusa Šmalenbr. Upam, da bo tako tudi ostalo. Vendar pa me zanima, da bo trgovinski partner Rusija, največji partner, prepovedal uvoz evropskega mesa. Rusija je napovedala, da namerava po vsej verjetnosti prepovedati odpovedati uvoz mesa in živih eh, živali. To kaže, da nismo pravilno ukrepali, čeprav je Rusija bila največja voznica leta 2011, se moramo vseeno spopadati z problemom javnega zdravja. Veseli me, da komisija namerava preprečiti omejitev uvoza v tretje države. Evropska unija ima zelo visoke standarde za zdravje živali in dobrobit živali in zagotoviti moramo, da moramo naša sporočila, naše ugotovitve jasno sporočiti našim trgovinskim partnerjem in tretjim državam. Najlepša hvala, gospod Eivord, sedaj pa gospod Heusling za minuto in pol. Najlepša hvala. 944 kmetij je prizadetih v Evropski uniji. Komisija pa še naprej čaka, če bo prišlo do nadalje, nadaljne širitve virusa, bodo kmetije prepoščeni sami sebi, kajti ne bodo dobili nobenih očkodnin. Če bo komisija še naprej samo čakala, bo prišlo še na, do nadaljnih prepovedi uvoza. Mi potrebujemo obvezne oznake v Evropi in potrebujemo sredstva za to, da razvijamo cepijeva, da se borimo proti temu virusu. Uh, in da preprečimo nadaljne širjenje, kajti obstaje kmetije, ki so bile že dvakrat prizadete zaradi tega virusa in to ogroža njihov obstoj. Še nekaj bi rad rekel. Mi se moramo boriti proti tem novim virusom, ki jih bo vedno več s podnebnimi spremembami. Zato se moramo boriti tudi proti podnebnim spremembam. Najlepša hvala, gospod Hojzling. Sedaj pa gospa Girling za eno minuto. Hey, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Če sem prav razumela, gre za mm, prvi novi virus v zadnjih 20 letih. V mojem volivnem okrožju smo odkrili ta virus v določenem območju, ki se zelo hitro širi. Kaj bo storila komisija? Prosim vas, da si pogledate naslednje morate priznati nujnost hitrega odziva. Ukrepati morate proti trgovinskim prepovedim. To zahtevajo naši kmetje. Tretjič, moramo dobiti sredstva za raziskave zdravil in cepiv. Potrebujemo primerljive podatke in še za konec, kar je še toliko bolj pomembno, to morate jemati kot opozorilo. Podnebje se spreminja in eh, vedno več imamo virusov, ki se prenaša po zraku, imamo vedno več virusov, ki prihajajo zunaj. Mi se moramo soočiti s tem problemom. Najlepša hvala, gospa Girling. Sedaj pa naslednji govorniki, gospod Nikolesko, za eno minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči mojega stališča imamo dva vidika v tej razpravi. Pogledajte si moramo, kako resno je to. Epidemija se je začela pred pesit, petimi mesecemi. Imamo več kot tisoč kmetij, ki je prizadetih v Evropski uniji. Sedaj se bližamo toplejšim dnevom, kar pomeni še hitrejše širjenje. Kaj pa naši evropski kmetovalci. Pogledati moramo tudi zdravje živali in pa prepovedi uvaženja mesa in živali iz Evrope. Komisija je januar odgovorila, da trgovinske prepovedi niso upravičene in da do tega ni prišlo v dogovoru z Svetovno zdravstveno organizacijo. Od 20. Eh, marca bomo preverjali živali v vseh državah članicah. Evropska komisija je tudi dala na voljo podatke Rusiji, kako se boriti proti tej bolezni. Dati moramo tudi informacije veterinarskim organizacijam v Rusiji in pogledati, kaj smo v preteklosti storili za boje proti različnim virusom v skladu z mednarodnimi standardi. Kaj bo komisija storila v okviru našega partnerstva z Rusijo? Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Rodust. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Zredno pozdravljam današnje ustno vprašanje v zvezi z izbruhom virusa Šmalenberg. S tem bomo dokazali, da to vprašanje jememo resno. Veliko kmetov zelo pričakuje naše ukrepanje. Začudem gleda, kaj se dogaja. V Nemčiji je 944 kmetov kmetij že prizadetih s tem virusom. S tem je povezanih veliko težav v Švezik Holštajnu. V moji regiji imamo zelo veliko ovče rejcev in veliko ovac je že prizadetih um, in okuženih s tem virusom in ta virus ogroža obstoj kmetij. Številke še naprej rastejo v Šlezdik-Holštajnu. Imamo tudi veliko govedorejcev, ki so že opazili virus v svojih kmetijah. V moji regiji je poraslo število kmetij 106 na 116 okuženih s tem virusom. Čeprav virus ni nevaren za ljudi, ta virus povzroča velike finančne izgube zaradi deformacij in mrtvo rojenosti. Mi moramo opozoriti na to vprašanje. Situacija je namreč nevzdržna. Nujno potrebujemo cepivo. Zanima me, kako daleč so raziskave na tem področju in če bo komisija podprla države članice pri financiranju tega cepiva. Kmetije so ravno tako prizadete finančno. Zanima me, kakšno finančno pomoč bo dala komisija, kakšne ukrepe bo sprejela, kakšne možnosti še obstajajo. Prosim vas za hitro ukrepanje in da čim prej in sprotno informirate vse o stanju. Kmetje namreč računajo na vas in tudi na nas. Najlepša hvala, gospa Rodust, sedaj pa gospod Šnelhard za minuto in pol. Najlepša hvala, gospo, gospe in gospodje, gospa komisarka. Prav je, da danes v parlamentu razpravljamo o tem virusu. Vseeno pa opozarjam, da se ne smemo prepustiti paniki. Kaj se je zgodilo? Imamo virus. Šmalenberg, ki se je pojavil pri nekaterih eh, živalih v seveda velikem obsegu, vendar pa je treba dopustiti, da živali same razvijajo imuniteto in imunski sistem proti določenim bolezni. Pred nekaj leti smo govorili o prašiči gripi, o ptiči gripi, potem smo sprejeli okrepe. In potem smo se morali braniti pred zelenimi, če nismo pretirano ravnali. Zato predlagam, da premislimo, kako je treba ukrepiti. Seveda je treba nadzorovati širjenje bolezni v Evropi, to je nujno, treba je preveriti tudi, kako potrebni so ukrepi na tem področju. Če pa že sedaj pozivamo k finančni pomoči, mislim, da gremo predaleč v državah. Imamo veliko možnosti v Nemčiji, na nizozemskem, imamo posebne sklade za to. Prosimo komisijo tudi, da podpirajo takšne regionalne sklade. To lahko dosti hitreje rešimo na tak način, kot da prosimo za evropska sredstva. Hvala. Kakolik. Najlepša hvala, gospod Šlenhard. Sedaj pa gremo na sklop Catch the Eye. Prvi je. Gospod Jarek. Hvala lepa. Všeč mi je, da govorimo o tej temi v Evropskem parlamentu. Mislim, da je problem vsaj trojen. Najprej moramo pomagati prizadetim kmetom, to je nujno, kajti kolegice in kolegi so pravkar povedali, da je očereja dejavno z nizko maržo in oni so še posebej prizadeti. Upoštevati pa moramo načela subsidijarnosti. Tisto, kar je mogoče rešiti lokalno, moramo rešiti lokalno. Tudi, kar zadeva posredni izpad, tukaj moramo prav tako ukrepati. Potrošnikom moramo pojasniti zadeve, kajti potrošniki se ne smejo odločati po nekem občutku, ampak moramo zagotoviti znanstvene podatke, ali je virus škodljiv za ljudi ali ne. Govoriti pa moramo tudi o neuravnovešenih trgovinskih sankcijah tretjih držav. Mislim, da se moramo uskladiti na evropski ravni. Hvala. In danke. Hvala lepa, gospod Jar. Sedaj pa gospod Obermajer za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Več kot tisoč kmetij je v Evropi prizadetih zaradi virusa Šmalenberg. Ta virus se širi z mušicami in verjetno se bo še razširil, zato ker se bodo dvignile temperature. Ampak države z masovno živino reja, to so Nizozemska, Nemčija in Francija, so še posebej ogrožene pred novimi epidemijami. Tem moramo pomagati, kajti obstaja nevarnosti, da se bodo bolezni razširile na ljudi. Pomagati moramo tudi biološkim kmetijam, naprimer v gorah iz v Avstriji. Skrbeti moramo za biološke kmetije, poskrbeti pa je moramo tudi, zagotoviti jim pa moramo tudi očkodnine, če pride do um, izbruha virusov, naprimer. Hvala lepa. Uh, gospe in gospodje na tribuni, prosim vas, da se vedete primerno temu, da ste v Evropskem parlamentu. Hvala, sedaj pa gospa Basesko. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ta nov um, alarm je še en razlog, zakaj bi morala Evropska unija razviti standarde na področju živinoreje. Žal cepiva še ni, še vedno se pripravlja in ocenjuje se, da bo epidemija še večja aprila. Zato bi Evropska unija morala storiti vse za to, da zagotovimo informacije v realnem času za kmete v državah članicah. Stalno moramo spremljati tista območja, ki še niso okužena z virusom, zato da ugotovimo, kako se virus širi. Prav tako moramo poskrbeti za ustrezne diagnoze in za poročanje o primerih v državah članicah, zato da odkrijemo, odkot virus izvira. Gospa komisarka, ta virus smo že odkrili v okviru sistema za zgodnje obveščanje. Zanima me, kako boste te podatke posredovali kmetom na prizadetih območjih. Hvala. Hvala lepa. Gospod Basesku, s tem je konec postopka pritegnite pozornost predsedojočega in sedaj dobi besedo spet komisarka Hedegard. Hvala lepa. Najprej gospod Hoisling. Komisija ve, da je to zelo pomembno vprašanje. Gospod Görling je omenila več stvari, ki bi jih eh, komisija lahko storila. Torej, uh, reševala trgovinske sankcije, eh, zbirala podatke in tako naprej, ampak mislim, da to že počnemo, to sem povedala že v svojem prvem govoru. Gospa Del Lange in drugi, ki jih skrbi deset držav, ki so ogrožene mm, zaradi morbitnih trgovinskih sankcij. Kakor sem dejala, komisija govori s temi desetimi državami. Samo en primer, komisar Dali je v stiku z ruskimi oblastmi in ta trenutek je v Moskvi delegacija komisije, ki se ukvarja prav s tem. Povedati vam s tem želim, da smo resni. Ko se pojavi takšna bolezen, lahko zadeve koordiniramo, izmenjujemo podatke, lahko uporabljamo in izkoristimo znanstvene institute, zato da pridobimo čim več znanja. Eno od mest, kjer lahko dobi, dobite te informacije, je dokument na spletu. Ta dokument je mogoče zlahka posodobiti, ko se pojavi novo znanje, ko se pojavijo nove informacije, se dogovorimo z organizacijami kmetov in državami članicami, da je ta dokument torej na voljo na spletu in tam lahko vedno najdete najnovejše informacije o tem, kakšno je stanje. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Opravičujem se za to, da je tako hrupno v dvorani. Želeli smo imeti večji oziroma daljši odmor, žal pa se govorniki niso govori, držali časa za govor. In poslanci se uh, pogovarjajo med seboj in Mislim, da je najbolje, da zaenkrat prekinemo zasedanje do glasovanja. Hvala.